Resolucije bomo posredovali osebam in inštitucijam, ki so omenjene v teh resolucijah. Prekinjam sejo Evropskega parlamenta. Vsem kolegicam in kolegom želim lepo.